uprava ali začasno vodenje na kriznih območjih, od, to odločno zavračamo. Kajti eh, veliko je civilnih organizacij na teh lokacijah, ki bi eh, lahko prevzeli to vlogo, tako da me zanima, kje je kolega eh, dobil informacije, ki je prej omenjal. Eh, in tudi mi smo vložili vrsto predlogov sprememb na ta predlog. Hvala. Gospod Kukan predsedujoči, dober večer vsem, dober večer gospod komisar, zahvaljujem se poročevalcem za uložen trud v to besedilo. Ko sem videl prvič eh, predlog komisije, sem bil dokaj skeptičen. Bivši poročevalec je dejansko uh, vzel ta dva sklada in zdelo se mi je, da bo težko to združiti pod enim samim krovnim uh, instrumentom. Ključnega pomena bi bilo ohraniti prvotno filozofijo tega instrumenta kot eh, instrument, ki ga, ki temelji pač na potrebah naših eh, sosedov um, moramo ohraniti tradicijo načela več za več, zato da podpremo reforme in prizadevanja, ki vodijo v trdnejšo demokracijo, pravno državo, zaščito človekovih pravic in reform na gospodarskem in socialnem področju. Moramo pa ustvariti tudi ustrezen okvir za to, da ugotovimo učinkovitost in da uveljavljamo načelo več za več. Parlament mora biti tudi v večji meri vključen pri načrtovanju in spremljanju življenju tega instrumenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj je na vrsti gospa Kosta. Sí. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcem. Naj povem, da enotni instrument za sosedstvo ter razvojno mednarodno sodelovanje, ki prav gotovo ne sme pomeniti neke zmede med politikami, cilji in specifiko, pomeni pa novo pozornost za ustvarjanje trdnejšega sodelovanja in partnerstva na področju kulture in izobraževanja. Zato se mi zdi, da se osredotoča osredotočamo na novo strategijo Evropske unije za mednarodne kulturne eh, vezi, kar je bistvenega pomena, če želimo biti mednarodni akteri. Jaz sem bila poročevalka pri tem, zato to pozdravljam. To je prvič, kar v eh, teh eh, politikah se predvideva, da se sredstva namenijo tudi za podporo dejavnosti, kot je Erasmus Mundus s tretjimi državami, kar so, eh, za, za kar so nas zaprosili eh, mladi iz eh, Afriške afriških držav, iz sosedskih držav in eh, poročevalec je tudi upošteval predlog eh, našega odbora in naše mm, eh, pripravljake mnenje, zato da okrepimo bilateralno med, odnose med Evropsko unijo in tretjimi državami tudi v luči nove kulturne agende Evropske unije. Mislim, da je to pomemben element za to, da spodbudimo sodelovanje med verske, med kulturni dialog in vlogo operaterjev na tem področju, ki lahko približujo različne civilne družbe. Hvala lepa lepa. Hvala, gospa Andrik, je ne izvolite. Užsienio politikoje ypatingai svarbus testinumas ir nuoseklumas. Hvala lepa. Torej, um, kontinuiteta in doslednost na tem področju bistvenega pomena, torej zunanje delovanje, politični instrumenti, to so zelo pomembni. Sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje in povezani instrumenti, vse to vključuje ta instrument. Veliko je bilo povedanega danes v zvezi z tem. Stran, torej, trije odbori in štirje poročevalci so delali na tem. Eh, želim pa se osredotočiti na nekatere aspekte, torej financiranje strani Evropske unije, eh, sosedska politika, torej ta eh, politika je bistvenega pomena, to je tudi zajeto v sami pogodbi. Več sredstev je zdaj namenjenih temu, ampak primankuje jasnosti, ko gre za razumevanje in eh, za dogovarjanje med Evropskim parlamentom in eh, komisijo in svetom. Drugič, eh, kako ta instrument, kako se ta instrument ujema z našimi osnovnimi ambicijami, kot je ambicija da a, zaščitimo tudi naš a, večstranski trgovinski okvir. Hvala lepa. Zdaj je na vrsti gospod Benifej predsedujoči torej je odločil, da združimo instrumente za sosedstvo, razvojno in mednarodno sodelovanje, za spodbujanje temeljnih svoboščen, ki so tako zelo pomembne za naše zunanje delovanje. To nas je nekoliko skrbilo, ampak po zaslugi parlamenta se mi zdi, da je besedilo zelo izboljšano. Povečanje namenjenih sredstev je usklajeno z našimi zahtevami in zelo sem zadovoljen, da so bile vključene tudi prednosti, ki jih je, na katere je opozorila. Opozor, opozoril odbor AFET. Naprimer, ko gre za vlogo parlamenta, demokratični nadzor v zvezi z eh, izdatki in za tudi poenostavitev postopov. Pomembno je, da se sosedski politiki namenja posebno poglavje s pogojevanjem, ki je vezano z človekovimi pravicami, kar mora biti merilo v odnosih z partnerskimi državami. Evropska unija mora biti kredibilna v svojem zunanjem delovanju, mora biti zvesta svojim vrednotam, tudi ko zasleduje strateške in nacionalne interese. Skupaj moramo stopiti korak naprej, zato da bomo bolj konstruktivni, da bomo razvili miroljubno sosedsko politiko, da se borimo proti neokolonializmu iz drugih predelov sveta. Hvala. Hvala lepa, gospod Petrle. Gospod eh, predsedujoči, spoštovana gospoda komisarja, dragi kolegi, eh, ta inštrument je že dolgo časa pomemben za promocijo vrednot in načel evropske zveze. jaz zelo podpiram ambicijo da povežemo inštrumente zunanjega financiranja in da okrepimo tudi prilagodljivost glede bodočega razvoja ta pa ne sme iti na račun demokratične odgovornosti in mehanizmov nadzora podpiram amandmaje ki jih je predlagal kolega preda in skupina evropske ljudske stranke ki zahtevajo ločen instrument za sosedsko politiko in poudarjajo politično pomembnost odnosov med zvezo in njenimi sosednjimi državami. naša sosedska politika bi morala biti deležna posebne pozornosti eh, kar bi jo razlikovalo od ostalih komponent naše razvojne politike. Ja hvala lepa gospod Peterle, zdaj pa predam besedo gospodu Guerrero Salomo. Eno minuto, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Če primerno uporabljamo, ampak samo v tem primeru, če primerno uporabljamo ta instrument, lahko služi za to, da bomo dali slišati bolj dosledno glas Evropske unije v zunanjem svetu. In če bomo ustresno uporabljali ta glas, bomo promovirali demokratične vrednote, trajnostno socialno politiko, zaščito človekovih pravic, mir, stabilnost. Kot poročevalec za človekoljubno pomoč, humanitarno pomoč v tem parlamentu, sem ugotovil v tem času, v kolikšni meri humanitarne krize so se spremenile po svoji naravi. Torej, te krize so postale pravzaprav dolgoročne krize, ne več samo izredni primeri. Globalno delovanje je torej bistvenega pomena, tako kot takojšnja pomoč, zato da rešujemo te primere in te probleme. Samo, če Evropska unija bo uporabila ta instrument, da ohrani mir oziroma da ga vrne v krizne, krizne območja, potem bom, boste eh, lahko, eh, si boste zaslužili podporo, ki vam jo bomo izkazali jutri. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Strojevski. Izvolite. Hvala lepa. Če se pravilno spominjam. če se spomnim, torej na instrumente za zunanje delovanje, ki, s katerimi smo razpolagali, ehm, je bilo pač eh, rečeno, da je pač pozitivno, da jih nadomestimo, ker se učimo iz napake in zato, da bomo bolje uporabili sredstva. Gre za 90 milijard, skoraj 90 milijard evrov. Torej, res jih moramo prilagoditi na potrebe tistih, ki eh, bodo upravičeni do njih. Moramo se sredotočiti na izkoreninjanje eh, revščine, eh, moramo podpreti demokracijo in stabilno gospodarstvo. V imenu moje skupine bi želeli poudariti, da moramo govoriti tudi o drugih programih, kot je Erasmus, ustvarjalna Evropa oziroma obzorja 2020. Če bomo primirno uporabljali tudi ustvarjalno industrijo, izobraževanje, kulturo, potem bodo ti instrumenti bolj učinkoviti. Hvala lepa. Hvala. Naslednja na vrsti je gospa Gil predsedujoča, komisara, veliko izzivov je pred nami in to poudarja potrebo, da Evropska unija postaja vedno bolj učinkovita na mednarodnem prizorišču. Ti instrumenti za zunanje delovanje so bistvenega pomena, ampak se moramo sredotočiti na načrtovanje, na programiranje, usklajevanje z državami članicami. Predlog komisije bo uh, dejansko učinkovit, če bomo dosegli tudi večji nadzor strani parlamenta. Ampak postavljam si a, vprašanje, ali bodo upoštevali tudi mirela, a, po katerem bi prišlo do ukinitve pomoči v primeru kršitve človek pravice. A, predlagali smo boljšo uskladitev naložb za cilji pariškega sporazuma. Ali se bo komisija prilagodila a, tem ciljem, ki smo jih zastavili ob upoštevanju tudi podnebnih sprememb? In a, bodo te dejavnosti povezane tudi a, z sposobnostjo funkcijo um, krep, krepitve zmogljivosti in ali bo vse to namenjeno vojaškim operacijam. Sprašujem se torej, kako bo komisija uporabila ta novi instrument. Hvala lepa, gospa Gil. Uh, zdaj pa naslednji na vr, naslednja na vrsti, gospa Zobko, za minuto, izvolite. Hvala, predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Tukaj imamo globalno strategijo, ki je pred nami in moram reči, da je to velik izziv, da To je izziv za bolj vključujoče pristop Evropske unije do zunanjega delovanja, vključno tudi za razvojno mednarodnim, eh, mednarodnim sodelovanjem. Skupaj bomo uspeli doseči več kot katerakoli posamezna država članica, da dosežemo te cilje. Eh, jaz in eh, drugi eh, kolegi iz odbora Deve smo podpisali in predložili vrsto predlogov sprememb, ki stremijo za tem, da krepimo naše sposobnosti in krepimo sodelovanje. Moramo izkoristiti to okno priložnosti v naslednjem večletnem finančnem okviru, predvsem na področju spodbujanja sosedske politike in instrumentov za razvojno in mednarodno sodelovanje, zato da bomo učinkoviti skupaj. Hvala. Ja. Hvala lepa, gospa Zovko. Zdaj pa predamo besedo gospe Kienge za minuto. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Hvala lepa, gospod komisar. Izkoreninjenje revščine je glavni cilj razvojnega sodelovanja. Zunanje delovanje unije gre v koraku z velikimi svetovnimi izzivi, predvsem doseganje ciljev agende 2020. 2030, 2030 s sprejetjem eh, instrumenta za sosedstvo ter razvojno mednarodno sodelovanje smo stopili še korak dalje v boju proti revščini, tako na gospodarskem kot demokratičnem, socialnem in okoljskem področju. Novi ambiciozni instrument bo, dal, bo pomenil priložnost, da smo močnejši in bolj učinkoviti pri um, ukrepanju v korist uveljavljanja mednarodnih vrednot demokracije, pravne države, človekovih pravic, socialne in eh, gospodarske integracije in uh, varstva okolja. Želim povdariti, da geografske prednosti bodo še dalje zelo pomembne, kot naprimer v novih sporazumih z državami AKP. Inovativnost in enovitost instrumenta bo pomenila, da bo Unija še pomembnejša na mednarodnem prizorišču, kjer samo celovit in odločen nastop bo učinkovit. Hvala lepa. Kolega, Ja. Hvala lepa, gospa Kjenge. Zdaj pa prehajamo na postopek pritegnitve eh, pozornosti eh, predsedujočega. Prva na vrsti je gospa Sotrva, izvolite. Zeleni slova, vážena pani predsedajci. Eh, Disk... Hvala lepa, predsedujoča. Razprava, ki eh, sem jo spremljala zelo pozorno, kaže, da, da združevanje tega instrumenta in torej njegova enovitost, pomeni, da je to zelo pomemben instrument za države članice. To je instrument, ki lahko spremeni stvari na terenu in lahko prispeva k razvoju tretjih držav, lahko preprečimo nove eh, migracijske krize. Ampak pod pogojem, da so temelji dobro postavljeni razumem, da si komisija prizadeva za to, da bo ta instrument bolj učinkovit in zato združuje več različnih instrumentov, ampak to moramo storiti razumno. Vse skupaj mora biti bolj pregledno in jasneje in enostavneje za koristnike, za upravičence nevladne eh, organizacije se bojijo, da bodo eh, eh, izgubile na pomoči in zato morda bi bilo dobro, da imamo ločen instrument za sosedsko politiko. Hvala. Šojdrova. Hvala lepa, gospa Šojdrova. Zdaj pa Julie Ward. Izvolite za minuto. Age of Trump and Bolsonaro smo v dobi Trumpa, Bolsonara in Putinovih agentov, ki se umešavajo v demokratične procese. Zato je mednarodno sodelovanje in podpora državam ključnega pomena. Vesela sem, da so bila sprejeta priporočila odbora za kulturo in izobraževanje. V besedilu, o katerem bomo glasovali jutri, je navedeno, da parlament podpira programa Ustvarjalna Evropa in Erasmus. To bo okrepilo kulturno razsežnost zonanje politike EU s pomočjo kulturne diplomacije in stikov med ljudmi. To je zelo pomembno, če želimo zagotoviti mir in razumevanje in podpirati mir in demokratično življenje. V krhkih demokracijah in državah po konfliktih je pogosto umetnost in šport tisto, kar predstavlja osnovo za rekonstrukcijo družbe. Hvala. Hvala lepa, gospa Ward. Zdaj pa Jordi Sola. Izvolite za minuto. Thank you, madam chair. We should... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nov instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje bo poenostavil številne druge instrumente. Skupaj s krepitvijo finančnih sredstev bi to moralo pomeniti, da bodo ukrepi na zunanje političnem področju v Evropski uniji zdaj bolj relevantni. Ampak vprašanje je naslednje, ali bomo zdaj dejansko lahko podpirali svoje geopolitične in gospodarske interese kot EU ali pa bomo le še naprej spodbujali razvojno pomoč in sodelovanje. Z drugimi besedami, Me zanima, ali bomo s tem instrumentom lahko poskrbeli, da bo razvojna pomoč odvisna od določenih politik ali komercialnih interesov EU, ali pa bo to res instrument za preprečevanje revščine in podnebnih sprememb ter spodbujanje miru in preprečevanje konfliktov po svetu. Poskrbeti moramo, da bodo prednostne naloge politike in cilji tega novega instrumenta dejansko ustrezni in pravi cilji. Hvala, hvala gospod Sole. Zdaj pa gospod Polčak, še zadnji. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala za besedo. Sosedska in razvojna politika sta instrumenta naše varnosti poskrbeti moramo, da bomo zagotovili za varnost na notranje in zunanje političnem področju. Zato se strinjam z dodatnimi finančnimi sredstvi iz proračuna v ta namen in ta instrument bo zdaj predstavljal združitev večjih drugih instrumentov, s tem bomo poenostavili zadeve in tudi zmanjšali upravne stroške. Vsak četrtek govorimo o kršitvah človekovih pravic v drugih državah po svetu in s tem, ko bomo poskrbeli za demokratično pogojevanje in ustrajanje pri demokratičnih načeljih, bomo posredovali sporočilo, da so to naše urednote, naša podpora bo torej pogojena s tem in to bo izboljšalo vpliv naših politik. Hvala. Hvala lepa, gospod Polčak. Zdaj pa dobi besedo spet gospod Mimica. Gospod komisar, samo nekaj vam želim povedati. Nekaj vprašanj ste dobili, ne vem, ali želite odgovoriti na ta vprašanja ali ne. Zastavili smo vam vprašanja v zvezi s tem, kaj bo parlament uh, storil na področju človekovih pravic ali bo instrument povezan s temi vprašanji in tako naprej. To bi bila dobra priložnost, da zdaj odgovorite na ta vprašanja, če želite. Izvolite. Hvala, hvala, gospa predsedojoča, drage poslanke in poslanci. Hvala za to koristno razpravo. Še enkrat vam želim čestitati za odločenost in uspeh, za to, da ste sklenili stališče parlamenta v prvi obravnavi pogajanja bomo zdaj lahko začeli, takoj ko bo svet pripravljen. V Evropski komisiji smo vsi v celoti prepričani, da je oblikovanje koherentnega instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ključen korak za izpolnjevanje mednarodnih zavez v okviru Evropske globalne strategije v okviru konsenza za razvoj in agende 2030. In ustrajam pri tem, da bo to najlažje doseči v okviru obstoječe infrastrukture tega instrumenta, tako da bomo zagotovili namenska sredstva za posamezne politične ukrepe, zagotovili pa bomo tudi upoštevanje tematskih političnih področji, naprimer pod človekovih pravic in demokracije vsak predlog spremembe, ki bi lahko spodkopal ali porušil koherentno strukturo tega instrumenta, bi prispeval le k nekonsistenci in protislovju na področju političnih ciljev in finančne sposobnosti, da te politike izvajamo v prihodnosti. Prepričan sem, da bi obstoj samostojnega finančnega instrumenta v bistvu ne predstavljal večjega pomena za posamezno politiko. Najboljši način, da premustimo te politične razmejitve, je, da imamo enotne instrumente, tudi kar zadeva financiranje za te instrumente. Drage poslanke in poslanci, Opozoriti vas želim še na naslednje. Instrumenti financiranja, kot jih predlaga komisija, so v celoti v skladu z našimi prednostnimi nalogami na področju razvoja. Kakor je zapisano v Evropskem konsenzu za razvoj. Torej, pristop na osnovi človekovih pravic, izkorninjenje revščine – demokratični pristop na osnovi pravil v zvezi z vsemi partnerskimi državami. Vse to so pomembni elementi, ki bodo vodili izvajanje naših finančnih instrumentov. In, drage poslanke in poslanci, nekateri ste izrazili zaskrbljenost v zvezi z morebitnim preusmerjanjem sredstev za razvoj v vojaške namene. Nekaj vam želim povedati. V pogodbi o ustanovitvi EU je zapisano, da ni dovoljeno in ni mogoče financirati vojaških ukrepov iz proračuna EU, zato se to prav gotovo ne bo zgodilo. Pa še nekaj. Cilj glede sofinanciranja in porabe, kot ga predlagata komisija, zadaneta pravo ravnotežje. To odraža raven naših političnih ambicij na vsakem političnem področju in geografskem področju in zagotavljata tudi potrebno prožnost za kritje teh obveznosti. In na koncu še nekaj. Zavezani smo odprtemu dialogu z vami, zato da bi našli pošteno rešitev in da bi okrepili vlogo parlamenta pri nadzoru in pri političnem vplivu v zvezi s tem instrumentom. Hvala lepa in veselimo se že glasovanja jutri. Hvala, hvala lepa, gospod Mimica. Zdaj pa dobijo besedo spet poročevalci, štirje so. Najprej gospod Panceri, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoča. Čisto kratek bo. Sposobnost gledanja in upoštevanja celote in ohranjanje geografskih in sektorskih ciljev, to je Eh, odločitev, eh, ki smo jo sprijeli in to tudi z odgovornostjo in doslednjostjo. Zato ne razumemo, odkot bojazni nekaterih v zvezi z tem enotnim instrumentom. Ni treba se bati eh, izzivov, ki nam jih postavlja tudi ta instrument. V razpravah v zadnjih mesecih tisti, ki so videti tako predani sosedstvu, v resnici so bili pripravljeni žrtvovati južno sosedstvo, zato da bi se osredotočili samo na vzhod. In in torej je bilo dobro to, da smo vključili vse različne instrumente in združili. Drugič, potem vprašanje eh, upravljanjem vodenja, to je bistvenega pomena. Odločitev za to, da bi imeli večjo eh, vlogo pri nadzoru in spremljanju strani parlamenta za delegiranimi akti in za strateško vlogo, ki eh, je predhodna, pred, torej pred fazo načrtovanja, je res bistvenega pomena. Je čudno, da se nihče ni osredotočil na ta element te pregledanja preglednosti in možnosti Evropskega parlamenta, da so odloča, dejansko so odloča. Tretjič, zdi se mi nekoliko pretirano uh, branje nekaterih in razumevanje za, uh, tistih, ki menijo, da je to inst, uh, eh, instrument za to, da uh, nekako onemogočimo priseljevanje. Mislim, da na tak način prezremo bistvo tega instrumenta, ki stremi za tem, da Eh, omogočil Evropski uniji, da pri svojem delovanju ima res globalni, eh, globalni pristop. In torej eh, želim povedati, da vsemu temu bi morali odgovor, odgovarjati kvalitativni preskok, preskok v razvojni in zunani politiki Evropske unije, tako da pokažemo na tem področju veliko doslednost in sposobnost, da smo glavni akter ki, kar, in na to vlogo smo dejansko pogrešali v zadnjih letih. Panseri. Ja. Hvala, gospod Panceri. Zdaj pa dobi besedo poročevalec iz odbora AFER, gospod Preda. Hvala. Hvala lepa za besedo. Pojasniti želim predlog spremembe v imenu ALS v zvezi z resolucijo, ki spremlja poročilo. Ne gre za to, da bi spreobrnili to, kar smo dosegli v zadnjem času. Mislim, da smo lahko izboljšali zadeve, kar zadeva sosedstvo. Za 24 odstotkov smo ukrepili sredstva, prav tako smo ukrepili politični okvir za sosedstvo in to je prednostna naloga. Izboljšali smo tudi pristop, ki temelji na smotrnosti. To je prav gotovo temelj naše sonanje politike. Jasno je treba reči Bobu Bob. bob vrata so odprta za ločen instrument za sosedstvo. Države članice v svetu so razdeljene glede tega vprašanja, zato moramo obdržati vse možnosti odprte za naslednji mandat parlamenta, ki se bo pogajal o tem, ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne. Ta instrument je zaenkrat prevelik in preveč tok Pa še nekaj želim povedati. Naši kolegi iz odbora Deve so poskusili vse te instrumente ukviriti v logiko razvoja. Gospod Pancer je to omenil, da so se lotili celo čudnih postopkov. Izločili so države na severu Afrike, obdržali pa so samo države v bližnjem vzhodu kot države iz sosedstva in na vzhodu seveda to je nespremljivo. Ampak poskusili so vse zato, da bi prevzeli to zamisel o mednarodnem sodelovanju in zmanjšati so želeli pomen zunanje politike in politike sosedstva. Mislim, da je treba vedno imeti političen pristop. Sosedstvo je najpomembnejše z vidika teh instrumentov. Ne moremo tega zanemariti, ne moremo žrtvovati naših sosedov za nek abstrakten ideal, zato da bi podpirali neke sanje brez pragmatizma. Hvala. Kitos, edustaja Preda. Ja sitten... Hvala lepa, hvala gospod Preda. Zdaj pa poročevalci iz odbora Deve, gospod Engel, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Lahko bi se čutil prizadetega ali kot da so besede letele, letele name, ampak ne bom. V preteklih mesecih smo že poslušali od levice, da gre za vojaški instrument za preprečevanje migracij in tako naprej. To je seveda vse napačno. Gre za zelo zanimiv in te, eh, instrument, gre za to, da bi imeli novo strategijo za Afriko. Dve, tri leta že imamo to strategijo, ampak zaenkrat še nismo imeli ustreznih finančnih sredstev, zato ta strategija ni zaživela. Prav tako nam bo to omogočilo interakcijo med eh, območji, ki jih pokriva sosedska politika in ki jih pokriva politika ozemljskega sodelovanja. In to je smiselno, kajti v svetu ne moremo ločevati Alžirije od Nigra, Libije, od Čada ali Maroka od Mauretanije. Potrebujemo bolj tesno interakcijo med območji pokritosti ene in druge politike. To je tudi v interesu koherence. Prav tako bomo ohranili vse možnosti, kar zadeva nadaljevanje partnerstva z državami AKP. Zato, da eh, naslednje leto, ko bomo morali najti naslednika za sporozum iz Kotonuja, sicer še ne vemo, kaj to bo, ampak instrumenti, ki jih imamo na voljo, bodo v vsakem primeru ustrezni. Gledano v celoti je to dober instrument tudi zato, ker vključuje sosedstvo. Jutri, ko bomo šli iz te dvorane, upam, da bo še naprej tako ostalo, kajti fetišizem nam tukaj ne bo pomagal. Potrebujemo politični realizem. Namreč, Zunanja politika mora imeti koherentne finance in tudi ambiciozne finance. To je to. Hvala. Hvala lepa, gospod Ingel. Še en poročevalec je poročevalec Charles Görens. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Še enkrat poudarjam, da smo bili štiri poročevalci, odkrito smo se pogovarjali, izmenjali smo si argumente in šteje kompromis. Očitati zdaj enemu ali drugemu ne pomeni nič. Na koncu je pomemben samo rezultat. Mislim, da smo dobili dober rezultat in to v konstruktivnem duhu. In to menim o našem delu. Drugič. Slišal sem nekatere, ki mislim, da niso prebrali poročila. Prebral sem dokument komisije sam, prispeval sem k pripravi našega poročila in nekatere pripombe pač sploh niso utemeljene. Ne morem reči, da zdaj tukaj izpostavljamo, izpostavljamo samo razvoj. 95 odstotkov mm, tega instrumenta bomo namenili razvoju in tudi tisti del, ki je namenjen sosedstvu, zadeva razvoj. Ne moramo reči, da to ni instrument za razvoj. Geografski stebri so zaščiteni. Torej, ni razlike glede na prejšnjo politiko. Spremenila se je metoda, spremenil se je način, imamo en skupni eno skupno ovojnico denarja za vse instrumente in to pomeni, da bo komisija lahko bolje opravila svoje delo. Prav tako smo obdržali pristojnosti parlamenta. Pa še nekaj vam povem. V tem instrumentu smo storili vse, kar je mogoče. Pa še več. In če želimo še več razvojnih sredstev nameniti zunanje politiki, potem je treba o tem govoriti z državami članicami. Kaj te države članice so obljubile, da bodo ničelih 7 odstotka proračuna namenile temu namenu. In če se bodo držale te obljubele in če bodo dejansko tesno sodelovali s komisijo, vam lahko povem, da če se bomo držali obljub, bomo lahko v naslednjem obdobju vsaj 200 milijard evrov več namenili za evropsko razvojno politiko. Torej, problema ne bomo rešili v Bruslju ali Strasburu, ne, v Berlinu, v Rimu, v Parizu, v Var Varšavi, Pragi, Lizboni. Tam se bodo reševali ti problemi, kaj te države članice ne držijo obljub. Mislim, da je treba zdaj vedeti, da Evropska unija ni samo Evropska komisija, ampak jo predstavljajo tudi države članice. In žalostno je, da je treba na to opozarjati. Z tega vidika mislim, da smo opravili delo, ki nam omogoča, da se bomo trialoga lotili ambiciozno. Zdaj sem v bistvu jaz optimističen, zato ker sveče ni opravil svojega dela in eh, upam, da naši pogledi ne bodo preveč različni. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod Görens. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri. Zdaj nadaljujemo z dnevnim redom. Naslednje poročilo je poročilo Sanchez Neira in Fleckenstein. Gre za instrument za predpristopno pomoč. IPA 3. Najprej dobi besedo prvi poročevalec, gospod Salafran Sančez Neira. Izvolite, štiri minute. Hvala lepa, predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Želim se najprej zahvaliti gospodu Fleckensteinu za odlično sodelovanje in eh, mislim, da lahko rečemo, da je to lahko zgled eh, za razumevanje med političnimi skupinami v tem parlamentu. Želel sem se eh, zahvaliti tudi ostalim poročevalcem v senci in gospod komisar, Preden uvedem glavne vidike tega poročila, želim z vami deliti neko skrb, na katero smo opozorili eh, kolegi glede na predvolilno kampanjo tudi v povezavi z eh, samim imenom tega eh, instrumenta, to je instrument za predpristopno pomoč 3. Eh, in torej upamo, da bodo te dvome, ki eh, so nastali pri kolegih, postopoma lahko odpravili. Zdi se mi najprej pomembno, da počrtam pomen eh, tudi finančnih sredstev, s katerimi razpolaga ta instrument, to je približno 15 milijonov evrov. To je pomembna, pomemben znesek za podporo upravnim, političnim, Eh, torej eh, zakonodajnim spremembam eh, v državah, ki so v tem okviru predpristopne pomoči. Ti instrumenti so namenjeni, gospa predsedujoča, tudi podpori vsemu, kar je povezano s strukturnimi spremembami, z javnim upravljanjem in vodenjem in to je tudi namenjeno tudi uveljavljanju načelom in vrednotam Evropske, e, Evropske unije, torej pravne države, demokracije, človekovih pravic. Ne na zadnje želimo delovati e, na področju socialnega in gospodarskega razvoja, kmetijske politice, politike, e, podeželske politike inovacije in razvoj, Eh, razvojne politike v povezavi z bojem proti podnebnim spremembam, okolje varstvo in vse, kar je povezano z eh, tudi čezmejnim in teritorijalnim sodelovanjem. Imamo nekaj bistvenih elementov, ki zaznamujejo ta finančni instrument v primerjavi s prejšnjimi, to je eh, pravična porazdelitev, neposredno in posredno upravljanje in pa nujnost, da poglobimo ta instrument v povezavi z prepoznavnost prepoznavnostjo, finančno prepoznavnostjo Evropske unije. Želim tudi povdariti podporo eh, določenim eh, pristojnostim Evropskega parlamenta, kot je bilo že povedano, ta instrument eh, kot tudi instrument za sosedsko politiko, razvojno mednarodno sodelovanje želi okrepiti sposobnost tega parlamenta ki skupaj s svetom bo določal v okviru večletnih eh, finančnih perspektiv eh, določene zneske, ki bodo namenjeni določenim področjem in s tem želimo torej okrepiti vlogo parlamenta. Parlament naj bo vključen v vse vidike, ki zadevajo razvojno sodelovanje in z delegiranimi akti bo eh, Evropski parlament imel aktivno vlogo za to, da bo vodil strateški dialog s komisijo in svetom, tako da bo vsak odigraval svoje svojo vlogo. S tem zaključujem, gospod predsedujoča, in naj povem, da smo našli uravnoteženo formulo za to, da smo združili vlogo, ki pripada eh, komisiji oziroma službi za nunjanje delovanje v povezavi z tudi razvojno pomočjo in upam torej, eh, gospod predsedujoča, da v nadaljnih fazah, eh, ki nas pričakujo v zakonodajnem programu, bomo lahko še dalje sodelovali, tako da bo ta instrument res temeljni instrument za Eh, sodelovanje z eh, državami v predpristopni pomoči. Eh, sodeloval sem odlično z gospodom Flekensteinom in upam, da bomo še lahko dalje odlično sodelovali v tem institucionalnem trikotniku, zato da bomo bolje izpilili profile tega instrumenta, ki se uokvirja v zunanje delovanje Evropske unije. Hvala lepa, hvala gospod Salafranka, zdaj pa dobi besedo gospod Flekenštajn, izvolite. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Hvala, gospod Salafranka, hvala za vaše lepe besede. Vse o meni drži, kar ste dejali, ampak vse to vam lahko kar vrnem. Izjemno sva sodelovala in tudi rezultat je zelo dober. IPA-3 je instrument, ki je težak 15 milijard evrov. Ampak ta denar ni namenjen kar nekomu, ta denar dobijo prihodnje članice EU, gre za šest držav Zahodnega Balkana. Prejšnji vikend je stekla 20. obletnica ukrepanja NATO proti Miloševičevem režimu. To nas je opozorilo na naš cilj. Tudi v Zahodnem Balkanu si moramo prizadevati za mir in spravo. Z denarjem iz IPA 3 bomo sledili prav temu cilju. Dobri sosedski odnosi, sodelovanje, mreženje med državami in etničnimi skupinami, vse to podpiramo v poročilu. Evropska unija je največji donator v tej regiji. Ampak visok odstotek ljudi tega ne ve, ljudi, ki tam živijo. Ampak ljudje tam morajo vedeti, kdo jih najbolj podpira. Očitno je, da moramo biti bolj jasni in glasni, zato da nas bodo prepoznali. Rusi in Kitajci, Turki in arabske države se že dolgo umešavajo v obliki naložb. Ja, ampak te naložbe še zdaleč niso tako dolgoročno ciljno usmerjene kot naša prizadevanja. Zato moramo vedno znova podpirati naše delo. Statistika je jasna. Gospodarstvo v državah kandidatkah raste, ampak realno ni mogoče opaziti izboljšanja pogoja življenja. Rast ne zagotavlja novih delovnih mest. In številni na Zahodnem Balkanu še vedno ne vidijo druge poti iz revščine kot migracije. Zato nam je bilo zelo pomembno, da ta instrument ne pomaga samo prestolnicam in centralnim vladam, ampak tudi regijam. Pri tem ne sme biti pomembno, katera stranka ima tam trenutno večino. Življenjski standard ljudi je tisto, kar moramo izboljšati. Krepitev demokracije in dobrobiti morata iti z roko v roki. Pravna država, demokratizacija, to so glavne prednostne naloge našega instrumenta zagotoviti moramo pravno državo. In to ni darilo predsednika Junkerja, predsednika Tuska ali vas, gospod komisar Han. Na vseh ravneh družbe moramo uh, pomagati in to je obveznost tako države kot tudi državljanov. Brez pravne države ni mogoče niti pravnega reda EU izvajati tako, kot je treba. Vendar Evropska unija izgublja verodostojnost. Kaj te po eni strani zahtevamo, da države kandidatke spoštujejo te vrednote, po drugi strani pa nekatere države članice v EU ne spoštujejo več teh načel in vrednot. Mi moramo biti dober zgled za to. Kolegice in kolegi, mislim, da smo prepravili dobro poročilo. Hvala lepa soporočevalcu in poročevalcem v senci. Prepričan sem, da bomo jutri s široko podporo eh, sprejeli ta poročila, zato da bomo pomagali kolegicam in kolegom na Zahodnem Balkanu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fleckenstein. Zdaj pa dobi besedo komisar Han, izvolite. Najlepša hvala predsedojoča, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej naj vam čestitam zlasti pročevalcem za odlično delo. Zelo me veseli, da če pogledam stališči sveta in, kom, in parlamenta, eh, se ti prekrivata pri številnih točkah. Novi predlog za pom predpristopno pomoč znaša 14,5 milijard evrov naložb v lastno stabilnost in blaginjo Evropske unije. S tem instrumentom pomagamo partnerjem krepiti demokratične institucije, izboljšati pravosodje, izvajati reforme, eh, prenoviti gospodarstvo, uvajati evropske standarde, zaščititi potrošnike in okolje. To neposredno koristi državljanom in podjetjem v teh državah, pa seveda tudi v naši uniji. IPA 3 bo še bolj strateški, programiranje temelji na strateških. Eh, prednostnih nalogah, ne na eh, porazdelitvi po državah. Eh, Odločilna bo predvsem učinkovitost. Potrebno pa bo doseči ravnovesje med predvidljivostjo, ki je ključna za to, da države lahko načrtujejo svoje proračune in med uspešnostjo. Eh, na podlagi tega bomo seveda eh, usmerjali sredstva in podpirali tiste, ki bodo dosegali rezultate. Krepitev dialoga in eh, sodelovanja z Evropskim parlamentom je prav tako naš cilj. Eh, znotraj manevrskega prostora, ki nam ga nudi ravnovesje med institucijami, bomo to zasledovali in to bo pomembna točka, o kateri bo govora v trilogu, ki upamo, da se bo začel čim prej. Nekaj, kar bi želel izpostaviti, pa je spoštovanje eh, razmeri med Evropsko komisijo in službo za zunanje delovanje. Seveda potrebujemo doslednost, ko gre za širitev in zunanjo politiko, ampak eh, to, kar predlagate v vaših predlogih sprememb, bi zmotilo obstoječe ravnovesje. Politika širitve pomeni predvsem izvažanje notranjih politik. Če naprimer predlagate horizontalno smerjevalno skupino, gre pravzaprav za podvajanje tega, kar že imamo pri posameznih poglavjih Akija. Prav tako ste predlagali, da bi eh, črtali navskrižno sklicevanje na ndici. Eno temeljnih načel tega večletnega finančnega okvira pa je ponostavitev in predvsem uveljavljanje tako imenovanih enotnih pravil. To je pomembno, kajti gre za poenostavitev postopkov in zagotavljanje večje doslednosti, ko gre za zunanje partnerje. S tem zmanjšujemo tudi upravno breme in domnevam, da vaš namen ni spodkopljen izkopati ta cilj, ampak glede na to, da bodo pogajanja o Ndiki in OIP-i ločena, nimamo nobenih jamstv, da bodo pravila na koncu dejansko enaka. Še enkrat pa naj se vam iskreno zahvalim za vaše odlično poročilo. Hvala. Ja, eh, Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora za zunanjo trgovino gospod Boreli. Gospoda Borelija ni v dvorani, torej gremo naprej na odbor za proračun. Gospa Maletič je pripravila mnenje, je z nami. Hvala lepa, lepo zdrav eh, komisarju Hanu. Gospod komisar, v svojem prispevku ste omenili področja, za katera je IPA najpomembnejša. Seveda se pojavljajo novi izzivi, ne samo za države članice, ampak tudi za države kandidatke. Energetska učinkovitost, preseljevanje, podnebne spremembe. Pomembno je torej zagotoviti, da bo v proračunu dovolj sredstev za vse nove izzive. Izpostavili ste tudi, kako pomembno je strateško načrtovanje, ki se ga bo zdaj okrepilo. Ne morem pa se strinjati s porazdelitvijo sredstev glede na tematske prioritete, ne pa glede na države članice oziroma glede na države. Še vedno se mi zdi pomembno, da bi imeli vsaj neke indikativne ovojnice za eh, države kandidatke, za potencijalne kandidatke, ki so uporabnice eh, sklada predpristopne pomoči, kajti v državah, kjer ni dovolj predlaganih projektov, kjer ni dovolj zmogljivosti, moramo okrepiti tudi našo tehnično pomost in na administrativni ravni moramo okrepiti svoje delegacije, zato da bomo eh, te države dejansko lahko uporabile vsa sredstva, ki so na voljo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Maletič, v imenu odbora za regionalni razvoj je naslednji gospod Celer. Eh, gospod komisar, kolegi in kolegice, eh, predstopna politika Evropske unije je ena od najuspešnejših. Številni državljani so tako našli pot v Evropsko unijo. Preden pa se lahko postopek širitve nadaljuje, je potreben instrument predpristopne pomoči, kajti ljudje v teh državah vidijo svojo prihodnost v Evropski uniji. Žal pa postopki v teh državah tečejo zelo počasi ali pa kot eh, velja za Turčijo, eh, so pravzaprav posem zastali, ker se vse dogaja na ravni vlade. Za Zahodni Balkan je pomoč eh, Evropske unije eh, nujna, biti pa mora taka, da deluje na terenu od spodaj na vzgor. Potrebno je ukrepiti tudi čezmejno sodelovanje med. Eh, drž vključenimi državami ter regijami. To je potrebno okrepiti in s tem bodo bolj prepoznavna tudi prizadevanja Evropske unije, česar ljudje očitno ne poznajo dovolj, kot je omenil gospod Fleckensteiner. Obstajajo številne možnosti sodelovanja tudi eh, z razširitvijo obstoječih instrumentov. Upamo, da, upam, da bomo te možnosti izkoristili. Najlepša hvala, gospod Celer, v imenu odbora Libe, gospa Valero. Najlepša hvala, predsedujoča. Govorimo o novem programu IPA tri in tu pri novem programu predpristopne pomoči ne smemo ponoviti starih napak, kajti vemo, da so sredstva včasih končala na napačnih uh, koncih. Naprimer, patrulna vozila so romala uh, eh, v Turčjo zato, da bi uh, omejevala gibanje migrantov. Kot je povedal komisar, to ni denar, ki bi se uporabljal za orožje, ampak vendarle je zanimivo, da so se lahko sredstva tudi v širitvenem postopku uporabila za take namene, da je bilo torej ta denar mogoče, eh, bilo mogoče uporabiti za nakup vozil Turčije, ki je konec koncev v sporu s sosednjimi državami. No, glavni namen pomoči je podpora reformam, eh, krepitev pravosodja, zagotavljanje pravic, eh, zaščita manjšin, zmanjšanje diskriminacije. Pomembno je tudi, da je mogoče ustaviti izplačilo teh sredstev, če država krši eh, vrednote Evropske unije. pogoji so torej pomembni, po hkrati pa potrebujemo tudi več nadzora. Najlepša hvala, gospa Valera. Sedaj pa v imenu ELS, gospod Preda. Najlepša hvala. No, če nadaljujem z razpravo, ki smo jo imeli, naj povem, da sem zadovoljen, da je IPA ušla temu poskusi, da bi vse vključili v en sam instrument. Eh, prejatelj Panceri se je namreč zauzemal za to, da bi pod veliki okvir vključili tudi eh, ta instrument. No, na srečo se to ni zgodilo. In kolega Sela Franka in eh, Fleckenstein sta opravila odlično delo pri tem pomembnem dosjeju, kajti pri tem skladu gre za dolgoročne naložbe v prihodnost Evropske unije in zlasti Zahodnega Balkana. Ključno je, da se se financiranje uporablja za razvoj ključnih sektorjev. Podpiram eh, filozofijo poročila in eh, krepitev pogojevanja pomoči. Ključna sprememba v pristopu pri IP3 pa eh, bo, da bo šlo v veliki meri za spodbude, za več odgovornosti, za večjo inicijativnost samih držav. In eh, veseli me, da je poročevalec upošteval tudi predloge sprememb, ki sem jih sam predlagal, kar zadeva vključevanje civilne družbe in kar zadeva uh, podporo za dezinstitucionalizacijo otrok v teh državah. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Preda. Sedaj pa v imenu SND, gospod Picula. Najlepša hvala. Financiranje iz sklada IPA bi se morala uporabljati za naložbe v dolgoročno prihodnost držav Zahodnega Balgana, vendar pa ta prihodnost postaja vse bolj negotova zaradi političnih razmer ter bližajočih se volitev. Če bomo uspeli, bodo uspeli premustiti pustiti te države, morajo imeti države Zahodnega Balkana priložnost, da se približajo članstvu. Nekatere države, naprimer Črnegora, so že precej daleč v pogajanjih, enako velja za Albanijo in IPA mora ostati samostojen instrument z eh, konkretnimi zneski za to, da bo spodbudila rast in razvoj ter uveljavljanje temeljih pravic, ki veljajo v Evropski uniji. Okrepiti moramo izgradno zmogljivosti in izmenjavo najboljših praks med državami članicami in državami porabnicami ter za spodbujanje dobrih sosedskih odnosov. Uh, žal mi je, da nekateri predlogi odbora regij niso bili sprejeti, vseeno pa čestitam pračevalcema in podpiram to besedilo. Najlepša hvala v imenu EKR, gospod Demes Makar, izvolite. Hvala lepa. Kolikokrat smo že pozvali komisijo, naj se loti tega, kako Evropska unija podpira Turčijo. Naši evri niso prispevali k krepitvi demokracije v Turčiji, prej nasprotno. V tretjem eh, programu IPA in v umestnem eh, poročilu je govora o okrepljenih pogojih ter o pristopu, ki temelji na uspešnosti, vendar pa to ne bo vplivalo na Erdoganov avtokratični režim. To lahko povem že zdaj. Edino, kar se lahko naučimo iz izkušenj preteklih let je, da se ne smemo osredotočiti na potencijalno širitev Evropske unije, temveč se moramo osredotočiti na poglobitev naše sosedske politike. Ohranitev eh, tega instrumenta kot samostojnega instrumenta je slaba odločitev. Podpiranje pravne države, podpora institucijam, se to je mogoče izvajati tudi v okviru širšega okvira za eh, podpiranje zunanjega delovanja. Najlepša hvala. Gospod Kjučuk dobi besedo kot naslednji. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Od leta 2007 je instrument IPA glavni finančni instrument, eh, ki podpira reforme v državah, kandidatkah, naprimer v šestih državah Zahodnega Balkana in v Turčiji. Specifika sedanjega programa IPA-2 je bilo osredotočanje na, na strategije posameznih držav, ki uh, so morale vsebovati konkretne načrte za sedemletno obdobje. Zato podpiram predlog komisije za vzpostavitev programa IPA-3 za naslednje obdobje. Mislim, da je načeloma ta instrument v zadnjih letih bil zelo uspešen, ko gre za usklajevanje z državami, kandidatkami in zato podpiram načrte za novi program, ki se bo sredotočal na človekove pravice in upravljanje migracij. E, in naložbe v rast, naložbe v dobre sosedske odnose novi program mora biti skladen ne samo s prioritetami, ko